in upam, da nam bo to dalo tudi nekaj za, nekaj za razmislek v zvezi z delom v prihodnih letih. Danes jutro bomo slišali poročila iz vsake delovne skupine. Imeli bomo tudi konferenco o soglasju. 20 državljanov je bilo udeleženih na naših konferencah. Slišali bomo tudi od njih ob 11. bomo imeli kratek odmor, takrat bova z gospodom Ročkom imela tiskovno konferenco. Na to bomo nadaljevali, šli nekoliko globije, tako da bodo lahko udeleženci podali svoje mnenja. Imeli pa bomo seveda tudi skupinsko fotografiranje na koncu. Predlagam, da začnemo z delom. Pred sabo bi morali imeti dokumente v angliški in francoski različici, oziroma v francoski različici. Angliška različica je še v tisku. Zahvaljujem se prevajalcem in vsem, ki so včeraj delali dolgo v noč in tudi danes jutraj za to, da so pripravili prevode. Slišim, da dokumentov torej še nimate. Povedali pa so mi, da bodo kmalo na voljo. Mislila sem, da jih že imate pred sabo. Imeli bomo tudi ustne predstavitve, ki jih boste lahko slišali v svojem jeziku. S tem bomo tudi začeli. Začeli bomo s prvo skupino. To je bila skupina o gospodarski in finančni krizi. Jean Lambert je predsedovala tej delovni skupini, poročevalca sta bila gospa Figredo in gospod Spinelajn. Besedo dajem gospe Figredo, modi se ji na letalo, zato ji dajem kar besedo. Najprej bomo slišali njeno poročilo, potem pa bo svoje dodal tudi soporočevalec. Gospa Figredo, izvolite. No, so, so, so hvala lepa gospa predsednica v naši delovni skupini smo imeli zelo zanimivo razpravo o revščini in tudi o vzrokih za revščino govorili pa smo tudi o krizi govorili smo o ukrepih ki jih predlagajo različne organizacije zato da bi se rešili iz tega stanja. Veliko ljudi je izrazilo tudi nasprotovanje s temi ukrepi za boj proti krizi. Slišali smo tudi zahteve, da bi morale institucije, še posebej Evropski parlament, storiti več. Tudi Člani ekonomsko-socialnega odbora so zahtevali, da institucije sprejmejo bolj učinkovite ukrepe. Ljudje spremljajo krizo, razvoj krize in od institucij zahtevajo, da najdejo ustrezno rešitev. Poskrbeti pa bi morali tudi zato, da institucije poznajo razmere na terenu in da pripravijo ustrezne ukrepe za to, da bi se na to odzvali več delovnih skupin smo imeli, moj kolega je tukaj. On bo povedal več o predlogih, ki smo jih slišali. Socialne organizacije, ki so bile prisotne v razpravi, so predložile več predlogov. Skupina od parlamenta zahteva, da pritisne na komisijo, zato da bi rešili vprašanja, ki jih preučuje tudi ekonomsko-socialni odbor, zato da bi našli prave odgovore na probleme, s katerimi se soočamo. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo tudi evropski poslanci bolje obveščeni o razmerah. Vprašanja, kot so naprimer minimalna zajamčena plača, so bila na mizi. Predloge že poznamo, nimamo pa še zakonodajnih pobud v zvezi s tem. Sama sem veliko delala na tem, parlament je podprl to zamisel, vendar zakonodajne pobude še nimamo. To lahko predlaga samo komisija. V skupini smo govorili tudi o tem, da bi se morali ukrepi in pobude Evropske unije posvečati predvsem socialni enakosti in temu, da bi zagotovili blaginjo za ljudi. Politike morajo upoštevati ljudi, analizirati moramo socialni vpliv teh ukrepov, preden jih uvedemo, naprimer ti varčevalni programi. Bi morali vključevati ne samo ekonomski vpliv, vključevati bi morali tudi socialna vprašanja. Ta skupina, moja skupina, je zelo kritizirala takšne ukrepe če vzamemo samo ekonomske ukrepe, potem moramo presoditi tudi, kakšen bo socialni vpliv, kajti vsaka ekonomska politika ima tudi socialni vpliv. Nima smisla uvajati ekonomske politike, če ne upoštevamo, kako bo to vplivalo na socialne razmere. Naprimer, manj dela, bolj negotov položaj delovcev in tako naprej. Smo torej v razmerah, ko se stanje slabša, pojavljajo se tudi nove oblike revščine, naprimer aktivna revščina. To pomeni, da so ljudje sicer zaposleni, ampak so še vedno revni. Tudi bolj ranljive skupine obstajajo, naprimer mladi in ženske, pa tudi starejši so pod velikim pritiskom. Izvesti moramo reforme, sistemu za socialno varstvo. Potrebujemo dostojne reforme, zato da bodo ostareli in starejši lahko živeli dostojno. Tudi kar zadeva dostop do javnih storitev. Naprimer, ali gre to za socialne storitve ali storitve splošnega interesa. Moj kolega, soporočevalec, bo. Podrobno je predstavil zamisli različnih organizacij, povedal pa vam bo tudi več o predlogih in priporočilih različnih organizacij Evropskemu parlamentu. Upam, da je bilo to koristno, upam, da bodo udeleženci danes zapustili parlament z zamislijo, da imajo ljudje svoj glas. Na to morate upozoriti tudi svoje vlade. Vlade v državah članicah morajo upoštevati te pomisleke. Pri odločanju na ekonomskem področju morajo upoštevati tudi ljudi, ki živijo v njihovih državah. Z osebnega vidika vam lahko povem, prosim, potegnite zase in poskrbite, da bo vaš glas slišen. Zahvaljujem pa se tudi vsem, ki so nam pomagali pri pripravi te delavnice. Hvala. Euh, Hvala lepa, gospa Figueredo. Spregovoril bo drugi soporočevalec. Kakor lahko vidite, imamo pri vsaki delavnici dva soporočevalca. Eden je evropski poslanec, drugi pa predstavnik civilne družbe. Kolikor vem, lahko govorim nizozemsko. Da, seveda. Prav, potem bom govoril nizozemsko. Res je, razmere so zelo zahtevne. Pravkar sem slišal poročilo v pisni obliki o naših dejavnostih, zato bo težko spregovoriti podrobno o vsem, kar se nahaja v njem. Želim podariti šest točk. Prvič. V nekaterih primerjih se pojavlja jeza v zvezi z trenutnim socialnim stanjem. Mnenje je, da bi Evropski parlament moral to jezo ustrezno usmeriti in zagotoviti večji javni profil. Več moramo govoriti o slabem stanju na socialnem področju. Odkriti moramo vzroke, če želimo iskati rešitve. Evropski parlament bi lahko bil tisti forum, kjer bi lahko organizirali razpravo o novi paradigmi, o novi družbi. Rast naše družbe je temeljila na temeljih, ki ne ustrezajo več današnjemu času. V delovni skupini so ljudje zahtevali tudi več zakonodaje na socialnem področju. Jasno je, da Evropski parlament tukaj ne more podati pobude, lahko pa pritisni na komisijo, da ona poda zakonodajne pobude na tem področju. Slišali smo tudi zahtevo o tem, da bi pripravili zakonodajo o dolgovih. Še posebej zato, da bi preprečili prekomerno zadolženost med ranljivimi skupinami, še posebej kar zadeva potrošniške kredite obstajajo tudi možnosti zakonodaje na drugih socialnih področjih, kot je minimalna plača. Nekateri poslanci so povdarili, da javnost ne ve, da ima Evropski parlament sedaj več pristojnosti, ima besedo tudi pri tem, kako deluje evro in tako naprej. Tudi tukaj bi lahko posredovali Številni udeleženci so zahtevali, da bi uporabili odprto metodo koordinacije za to, da bi jo še okrepili. To je zelo pomemben stebr evropske socialne politike. Evropski parlament bi moral zahtevati svojo vlogo pri boju proti revščini in socialni izključenosti. To je tisti kontekst v okviru katerega bi lahko dosegli napredek na področju socialne politike v prihodnjih desetih letih. Evropski parlament bi moral spremljati tudi svoje vprašanja in svoje zamisli v sodelovanju z drugimi institucijami in organizacijami. Več možnosti bi morali imeti za to, da druge institucije prav tako odgovarjajo za svoje aktivnosti. Naj vam podam primer iz svojih izkušenj. Pred kratkim je Evropski parlament sprejel pisno deklaracijo za to, da bi pozvali Evropsko komisijo za to, da pripravi strategijo na tem področju. Mislim, da bi Evropski parlament moral pritisniti na komisijo, da je odgovorna v zvezi s tem. Tudi druga vprašanja, kot so otroška revščina, aktivna vključenost, minimalna plača in tako naprej. Nevladna organizacija je pozvala tudi k temu, da bi imeli tečaje za tiste, ki odločajo v Evropi o revščini in njenih učinkih. Ljudje, ki dejansko živijo v revščini, bi lahko poučevali v teh tečajih in druge poučili o tem, kako je živeti v revščini. To ne bi stalo veliko, imelo pa bi zelo veliko koristi. kako naj to povem. Evropski parlament ima proračun za raziskave. Morda bi lahko rezultate strategije uporabil tako, da bi se borili proti revščini. Na včerajšnjem zasedanju smo spregovorili tudi o številnih drugih vprašanjih. Zakaj nismo dovolj razširili ali poglobili znanja o tem vprašanju? Kako svoboda gibanja vpliva na podeželje, naprimer še posebej iz vzhoda na zahod. Slišali smo tudi izjave, ki bi lahko bile pomembne za Evropski parlament in njegovo politiko. Prav gotovo se moramo s tem problemom spopasti na več ravneh. Revščine in socialne izključenosti ne bomo rešili samo na en način, vsi morajo sodelovati pri tem. Ciljno moramo delovati na nekatere skupine, ki so najbolj ranljive. Gospod Figuredo je omenila ženske, tukaj imamo tudi otroke in druge ranljive skupine. Splošen občutek po včerajšnjem zasedanju je bil, da bi morali ugotoviti, kaj smo že dosegli in napredovati od tam. Ne smemo pozabiti, da smo rezultate že dosegli in to bi lahko bili temelji za delo naprej. To so moje besede in moje misli v uvod, mislim, da je to tisto najbolj pomembno, kar smo slišali včeraj in s tem se bodo prav gotovo strinjali vsi. Hvala. Hvala lepa tudi za vaše komentarje. Res je, o poročilu sicer še razpravljamo, ampak dobro je, da slišimo različne nianse in podrobnosti, ki ste jih omenili v delavnici. Sami ste naredili zelo dobro predstavitev in upam, da bo Evropski parlament to upošteval. Želi kdo besedo? Razpravo bomo sicer imeli kasneje, ampak če je kdo sodeloval v tej delavnici in želi kaj dodati, potem se lahko oglasi. Če ne, bomo slišali druga poročila, ampak brez skrbi, razpravo bomo imeli po odmoru za kavo tri, štiri, dve, izvolite. Hello. Uh, yes, Sean Jones from the European Anti-Poverty Network. Pozdravljeni. Hvala lepa za ta povzetek. To je bila zelo dobra delavnica in mislim, da ste ujeli bistvo naše delavnice, še posebej, kar zadeva jezo glede trenutnih razmer in tudi potrebo po ukrepanju. Nekaj. Okay želim tudi sama omeniti. Imeli smo specifične in konkretne zahteve o tem, kaj bi parlament lahko delal. Naprimer, vprašanja o vzroki za krizo in razprava o vplivih krize. Evropski parlament bi moral o tem spregovoriti. Komisija izvaja presojo vpliva, ampak Evropski parlament mislim, da ne sodeluje pri razpravi o posledicah te metode. Drugič, Evropa 2020. To, kar se dogaja sedaj, je v kontekstu Evrope 2020. Imamo novo raziskavo o rasti, imamo tudi napredek, poročilo o napredku in tudi prednostne platforme in cilje v zvezi z revščino. Ampak Evropski parlament bi moral delati na celotnem svežnju. Gospodarski napredek naj bi spodkopaval socialni napredek, imamo fiskalno konsolidacijo in tako naprej, ampak to pomeni, da želimo hitro zmanjšati javne dolgove. Kje lahko parlament tukaj ukrepa? Zahtevamo dvoje. Delovno skupino bi morali organizirati v okviru Evropskega parlamenta, zato da bi se ukvarjali z Evropo 2020, tam se bi lahko deležniki aktivno sodelovali, ampak hkrati bi morali ustvariti tudi povezave za nacionalno ravnjo. Zahtevati bi morali nacionalne strategije, nacionalne platforme za boj proti revščini in boja proti socialni izključenosti. Vi kot evropski poslanci lahko ustvarite te povezave in vi bi lahko vključili tudi tiste, ki se dejansko ukvarjajo z revščino in tudi nevladne organizacije. To sta torej dve, dva predloga, raven na evropski ravni in raven na nacionalni ravni. Rezultate moramo doseči. Hvala. Hvala lepa za te predloge. Zabeležili smo se jih v Evropskem parlamentu bomo želeli oziroma si bomo prizadevali ukrepati v zvezi s tem. Izvolite. 65. Izvolite. Merci, madame président. Je suis membre de Comité économique et social européen. Hvala lepa, res je, sem član ekonomsko-socialnega odbora, prihajam iz Romunije, govoril bom romunsko, predstavljam pa romunski sindikat. Naslednje bi želel povedati. Včeraj smo imeli zelo zanimivo razpravo v treh delovnih skupinah pravzaprav. Zagotovo je pomembno naslednje. Države članice, njihove vlade moramo pozvati, da sprejmejo ukrepe boja proti revščini. Pri tem pa vendarle ne smemo pozabiti, da je prav tako pomembna še ena stvar in sicer nedelovanje oziroma neučinkovitost neoliberalnih sistemov. To se dogaja v večini držav članic in to moramo čim prej odpraviti. Odpraviti jih moramo zato, da ne bo tako velikih kriz in da ne bo zopet tako velikih posledic na področju revščine. Kot član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bi rad podprl in pozdravil inicijative Evropskega parlamenta. To so namreč institucije, ki so dale pobude za ustanovitev nadzornih organov različnih eh, bančnih institucij, potem eh, trgovanja z vrednostnimi papirji, pokojninskih sklad, skladov. Vsi, vse te institucije morajo biti pod ustreznim nadzorom. Podpredsednik Ruček je včeraj povedal, da se nekatere države članice na nek način zoprstavljajo temu procesu. Ni pa nam uspelo. Oziroma, če nam ne bo uspelo izdelati in izvesti vseh teh ukrepov, potem bomo obsojeni na še več revščine in potem bodo napori Evropskega parlamenta in pa sveta zagotovo ogroženi. Isti, institucije, ki bi lahko ustrezno posredovale za to, da bi gospodarstvo eh, bolje delovalo in učinkovito je delovalo, te institucije so zelo pomembne. Hvala lepa za vaš prispevek. Še enega govornika bomo imeli in sicer 98. Izvolite. Muchas gracias, buenos días en español. Hvala lepa, dobro jutro. V zvezi s poročevalci v zvezi telovno skupino 1, poročevalca sta povedala, da bi morali biti aktivni v vsaki državi članici. Posod moramo upozoriti na se. Povedati moramo, da to delo že poteka. Protesti se slišijo iz držav članic. Borimo se. V delovni skupini smo Evropski parlament pozvali, da nam pomaga da nam pomaga pritisniti na vlade v državah članicah. Želimo torej, da Evropski parlament razpravlja o socialnem vplivu krize. Ne gre le za gospodarski vpliv, to so tisti, tiste ogromne številke in promet v avtomobilski industriji in tako naprej. Ne. Najpomembnejši so ljudje. Ljudje v Evropi. Ljudje so pomembnejši od podjetij. Zato je zelo pomembno, da Evropski parlament preuči, kako je kriza vplivala na ljudi. Evropski parlament mora razpravljati o socialnem vplivu krize, zato da bo lahko strategijo Evropa 2020 spremljal z vidika socialne perspektive. Mislim, da je ključnega pomena, da o tem razpravljamo v Evropskem parlamentu večkrat pozabljamo na socialni vpliv. Civilna družba dela na tem, temu se posvečamo, poskrbeti poskušamo, da čim bolj izboljšamo stanje na socialnem področju. Hvala. Hvala. Še nekdo, prosim vas, da ste kratki. Hvala lepa, gospod predsednica. Zelo kratek bom, sem Filip Hoje. v moji delovni skupini so, bila, so bili dani predlogi, da bi Evropski parlament moral razpravljati tudi o potrošniških izdelkih. To je zelo pomembno. Evropski parlament mora preučiti možnost direktive o tem, da bi ustrezno ukrepali na področju podjetij, določene družbe opravljajo delo v zelo oddaljenih državah, potem pa izdelke uvažajo Evropsko unijo in to povzroča brezposelnost. Hvala, sedaj pa delavnica dve. Tema druge delavnice je bila kriza in migracijski tokovi, gospod Barden iz Evropskega parlamenta, gospa Benadu in tudi predstavnik Veritasa so bili tam. Izvolite. Hvala, Izabel. Na začetku se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali. Imeli smo zelo bogato razpravo. Sedaj pa dajem besedo soporočevalcem. Euh, Hvala. Če upoštevamo možnosti in pristojnosti Evropskega parlamenta za ukrepanje, lahko podamo naslednje predloge. Civilna družba poziva Evropski parlament, da oceni direktive in zakonodajo v Evropski uniji o negotovem delu in da izboljša pogoje za ljudi. To je eno od načel, na katerih temelji Evropska unija. Glede na to, da je Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu zagotovila pristojnosti za to, da se bori proti revščini in migracijskim tokovom, pozivamo Evropske institucije, da spoštujejo sodno prakso Evropskega sodišča. Listino o človekovih pravicah in druge mednarode konvencije, ki veljajo. Tretjič pri pregledu uredbe o enotnem dovoljenju, zato da bi upoštevali pravice vseh migrantov brez kakršnekoli oblike diskriminacije in da bi ponovno začeli razpravo o azilu, ki bi temeljila na humanističnih urednotah. Sprejeli smo finančni okvir 2014-2020 in upoštevali smo tudi strategijo 2020 in razvojne cilje tisočletja za to, da bi zagotovili boljšo komplementarnost med Evropskim socialnim skladom in Evropskim skladom za integracijo. Zagotoviti bi morali tudi, da prednostne naloge Evropske unije na področju migracij dosežejo svoje tudi na področju politik zatevali smo, da Evropski parlament od komisije zahteva, da se začne razprava z vsemi državami, članicami in civilno družbo za to, da bi spodbujali dostojanstvene pogoje dela in plače. Želimo si tudi, da bi platforme za civilno oziroma platforme civilne družbe imele besedo pri tem, da bi spodbujali socialno vključenost, da bi lahko sodelovali na razpravah in predstavitvah, zato da bo oblikovanje politik lahko temeljilo na strokovnem znanju o migracijskih tokovih. Pozivamo institucije, da dajo prednost znanstvenemu ter tehničnemu znanju, zato da bi evropejci lahko bolj učinkovito vstopali na trg dela to znanje bi morali izkoristiti tudi pri tem, ko podpisujemo države s tretjimi državami. Zagotoviti moramo dobro sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To mora temeljiti na protokolu za delo med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, kakor je določeno v pogodbi o delovanju Evropske unije. Boriti bi se morali proti vsem oblikam rasizma in diskriminacije v Evropi. Spodbujati bi morali vključevanje migrantov, še posebej tako, da razvijemo ustrezen besednjak za to, da spremenimo dojemanje migrantov v medijih. Izboljšati moramo tudi njihovo socialno stanje. Spodbujati moramo odprt koncept državljanstva, in sicer ne glede na to, ali nekdo prebiva zakonito ali nezakonito. Prizadevati bi si morali za ustrezen okvir, ki bi spodbujal prostovoljno delo, zato da bi spodbujali prostovoljno delo in tudi socialno vključenost. Želeli smo opozoriti tudi na to, da evropske poslance spodbujamo, da podpišejo protokol, Združenih narodov o prostovoljnem delu. Pozivamo tudi države članice, da zagotovijo spoštovanje in izvajanje določb listine o človekovih pravicah. Hvala lepa. Upam, da sva ustrezno predstavila prispevke, ki smo jih slišali v naši delavnici. Hvala. Bien, merci aux deux Hvala lepa obema soporočevalcema za te natančne besede in natančna priporočila. Želi kdo podati komentar? Izvolite. 305, izvolite. Da, želela bi se zahvaliti obima soporočevalcema. Resnično sta zadela žeblico na glavico glede tega, kar sta povedala o delavnici. Moj edini pomislek je naslednji, morda je sicer to omenjeno v priporočilih. Skratka, vse skupaj je povezano z pravico do azila. Ne vem, eh, kako je bilo to zapisano v priporočilih, ali se omenja trgovino z ljudmi ali eh, ali je to zapisano na kakšen drug, drug način. Um, no, res je, da trgovina z ljudmi ni zajeta v priporočilih in uh, to bomo popravili, kaj ti to je resnično pomemben vidik. Hvala lepa se pa gospod Žuljan iz. Eh, eh, mm, Hvala lepa. Um, Včasih je, da lahko sodelujem eh, v tej razpravi. Eh, predstavljene so bile eh, skoraj vse točke, ki smo jih obravnavali v okviru delavnice. Sam bi pa želel dodati nekaj točk. Mislim, da je bil del naših razprav zelo zanimiv in da mora plenum slišati, o čem, o čem smo se pogovarjali. Govorimo, v točki 10 govorimo o konceptu odprtega državljanstva. Vendar pa to ne pokriva delavcev, ki se selijo, o katerih smo govorili. Ne dovoljuje, da bi delavci iz tretjih držav prišli v Evropsko unijo in bi tam iskali delo mislim, da bi ta točka morala pokrivati tudi te. Pa prav tako delavce, ki migrirajo tako med državami članicami, kakor tudi znotraj posamezne države članice. Migranske delavce ne bi smeli povezati z eh, pravico svobodnega gibanja. Morali bi jih povezati z potrebo po iskanju delovnega mesta in morali bi jim tudi zagotoviti polne pravice kot državljanom. In nažalost, če pomislimo na številne romunske delavce, ki pridejo v Italijo, lahko gotovimo, da še niso uživali vseh koristi zaradi sprememb eh, zakonodaje, niso integrirani v sisteme socialne zaščite, ki obstajajo za italijanske državljane. Tega še nismo razširili na vse državljane, ki se še vedno selijo po Italiji in se še niso ustalili. Sprav vse skupaj povezano z eh, socialno identiteto in pa pravice do državljanstva. Poročilo je bilo dobro, ampak eh, želel sem samo to dodati. Hvala lepa, če nihče drug ne želi spregovoriti o tej delavnici potem, eh, o, oh, oprostite, gospa na številki 150. Jankova, European Network Against Racism, Bulgaria. Like... Hvala lepa, sem iz, ameriške, uh, sem iz bolgarskega omrežja za socialno zaščito in zanima me, kaj se je zgodilo z priporočili, o katerih smo govorili. Kolegi so podali veliko predlogov. Zanima me, kako bodo obravnavani rezultati to, te konference. Vem, da bo trajalo nekaj časa, preden se bodo začela ta priporočila izvajati. Ali bi nas lahko držali na tekočem, ko gre za nadaljne razvoje dogodkov? V zadnjem delu razprave bomo povzeli ugotovitve vseh treh delavnic in morda bomo se lahko dogovorili tudi o ustreznem follow-upu. No, ampak s tem se bomo ukvarjali na koncu razprave. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem za delovno skupino 3 gre za dostop ljudi v negotovem položaju do delovnega trga. Temu sta predsedovala gospa pa, gospod Veržja, eh, gospa Veržja in pa gospod Bordet. Eh, in sedaj dajem besedo gospe Veržja. Hvala lepa. no, ko sem prisluhnila poročevalcem iz uh, drugih delovnih skupin, sem ugotovila, da je kar nekaj prekrivanja med, politič, med um, delovnimi skupinami. Mi smo se osredotočali na vpliv gospodarske in finančne krize na življenja ljudi, zlasti tistih, ki so v zelo negotovih situacijah. pomembno je povedati, da je revščina obstajala že pred krizo, ampak s krizo je postala še hujša za ljudi v občutljivih položajih. Zasti, ko gre za njihov dostop do določenih pravic. Obstajajo razlike med eh, državami članicami in pa razlike znotraj državih znotraj držav samih. Če se ogledamo številke, se zdi, da so se nekatere države s to situacijo spopadle bolje kot druge. Velike razlike obstajajo med državami, če si ogledamo statistiko. Prav tako smo ustrajali pri potrebi potem, da se najde rešitve, ki so prikrojene ljudem v negotovih situacijah in uh, ranljivih uh, situacijah. Govorili smo o potrebi po nekem holističnem pristopu, ko gre za boj proti revščino, to so menili tudi druge delovne skupine. Eh, potreben je globalni pristop eh, k boju proti revščini, to sedaj manjka. Ena izmed glavnih ugotovitev delavnice je bila ta, da ne smemo revščino smatrati za neko usodo. Potrebno je spremeniti naš pogled na revščino samo. To je eden izmed glavnih izzivov. Govorili smo o posamezni, eh, o individualnem in pa o skupinskem pristopu k boju proti revščini. In ugotovili smo, da ljudje, ki živijo v dramatičnih, negotovih položajih, nimajo nobene skupinske ali kolektivne pomoči, čeprav so to državljani v polnem smislu besede. Gre torej za državljane, ki so v posebnih situacijah, v državnih situacijah. In uh, menim, da je potrebno takšne ljudi združiti, predvsem mlade. Ljudje so povedali, da če se znajdejo v takšni negotovi situaciji, imajo občutek, da jih preprosto nihče ne posluša in da jim nihče ne pomaga. Uh, Potem govorili smo tudi o tem, da se revščina pogosto povezuje s vprašanjem, ali si zaposlen ali nisi. Ampak zadeva ni tako enostavna. Ljudje so lahko v negotovem položaju, celo če so, če so zaposleni. Ne gre samo za vprašanje eh, zaposlenosti. Posameznika ne moreš eh, preprosto opisati z njegovo delovno situacijo. Prepoznati moramo oziroma obrati moramo nek večplasten pristop. Potem veliko ljudi je govorilo tudi o tem, da je potrebno upoštevati tudi kulturno razsežnost. Potem smo se poleg zaposlovanja osredotočili tudi na dostop do, izobraz, do izobraževanja. V odboru za kulturo eh, smo ravno govorili o tem, da je veliko odvisno od izobrazbe v zgodnjih letih življenja. Potrebno se osredotočati tudi na usposabljanje posameznikov. Potem smo govorili tudi o zdravju, eh, zlasti o duševnem zdravju. in uh, vsi smo mnenja, da potrebujemo posebne politike za to področje. V povezavi z zadevom skupino 1 smo omenili uh, tiste ranljive skupine. Uh, občutljive skupine pogosto, so pogosto žrtve revščine, gre za starejše ljudi, za priseljence, za naprimer ljudi, ki so prišli v Evropo iz uh, Severne Afrike. Potem smo govorili tudi o vplivu trenutne proračunske politike. To, da se v vseh državah krči proračune, ima vpliv na ljudi, zlasti tiste, ki so v negotovem položaju. Potrebno je poskrbeti za podporo tem ljudem zlasti ko storitve, ko zdravstvene storitve, eh, izobrazbo, ehm, usposabljanje prizadenejo ti, ti vačevalni ukrepi. Naj povzamem. Zdi se nam, da se socialni model v Evropi sooča z velikimi izzivi zagotoviti moramo, da bo listina o temeljih svoboščinah še vedno temelj za naše odločanje in za oblikovanje politik. Te temeljne svoboščine morajo pokrivati vse državljane, tudi, tisti, tudi tiste v negotovih položajih. Ti morajo tudi imeti možnost polno uh, se posluževati svojih pravic. Torej, to so moje zaključke, sedaj pa dajem besedo še soporočevalcu. <coughs>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 potrebujemo takšne politike, ki bodo upoštevale tudi najrevnejše. Potrebujemo usmerjene ukrepe, če jim želimo pomagati. To pomeni, da potrebujemo uh, roadmap z specifičnimi cilji in potrebujemo tudi kazalnike boja proti revščini ter letno evalvacijo. Potrebujemo horizontalno socialno klauzulo, ki bo veljala za vse ravni eh, procesa sprejmanja odločitev. Prav tako moramo poskrbeti za resnični dialog z najbolj prikrajšanimi skupinami in potrebno je vključiti vse udeležene strani, zlasti socialne partnerje in pa predstavnike civilne družbe. Kaj želimo doseči z našim delom v Agoriji? želimo, da bi se naši zaključki upoštevali v naslednjem Evropskem vrhu uh, o boju proti revščini, ki ga organizira Evropski parlament. Poleg tega želimo, da se prepozna povezavo med revščino in pa človekovimi pravicami. Predvsem pa želimo zagotoviti dostop do človekovih pravic, želimo, da bi se te učinkovito izvajale. Potem uh, smo se navezovali tudi na ugotovitve raziskave Inštituta za uh, raziskave revščine. Pregledati je potrebno mehanizem Evropskega socialnega sklada. To je mehanizem, ki še vedno temelji na predpostavki, da je vsak plačen za svoje delo in je usmerjen predvsem tistim, predvsem tiste, ki so bliže delovnemu trgu. Torej, želimo si socialne podpore revnim in želimo, da bi se ta sredstva kar na najboljši način eh, črpalo s pomočjo najboljših praks. Želimo zagotoviti, da um, se zagotovi tudi mikrokredite, da se prepozna delo naše organizacije in se, jim, se ji podeli status Evropske organizacije. Želimo um, poskrbiti za kakovostna delovna mesta, želimo se bojevati proti negotovem delu, to seveda pomeni vključenost socialnih partnerjev in pa političnih organov. Potrebno je upoštevati enakost med spoloma pri um, akcijskih načrtih, ki jih uh, sprem, sprejemamo. Potrebno je zagotoviti zmanjšano razliko med plačami med moškimi in pa ženskami, približno en odstotek na leto bi zmanjšali te razlike. Prav tako je potrebno uh, socialnim pravicam dati uh, tudi individualni karakter. Vse skupaj želimo, eh, želimo tudi izboljšati sodelovanje med posameznimi evropskimi institucijami ter eh, nacionalnimi, regionalnimi in pa lokalnimi institucijami, ko gre za boj proti revščini. To ne more prevzeti en sam evropski komisar. Potrebno je zagotoviti koordinacijo med vsemi dotičnimi služban, službami, zlasti ko gre za socialne, izobraževalne in pa zdravstvene ustanove. In pa ne na zadnje, državljani bi morali biti v srčiki sprejemanja odločitev, eh, ne glede na to, kakšen je njihov status. Hvala lepa la liste des recommandations à juste titre euh, s'allonge et c'est très bien. Hvala lepa. Seznam priporočil je nekaj koristnega, zato smo sploh tukaj. Eh, no, sedaj pa govornik tam na sredi dvorane, ali želite govoriti o isti zadevi? no, bomo najprej dali besedo našim gostom, potem pa se bomo vrnili k vam. Gospod Jerome Pinjo, ki v zadnjem času predseduje konferenci o soglasju, gre za 20 ljudi iz 15 držav have allowed the previous two groups participants to comment postopkovno torej dovolili ste drugima dvema skupinama da eh, so se javili govorniki in mislim da bi morali to dopustiti tudi pri delovni skupini 3 No, ne skrbite, veliko časa imamo. Dobro. Potem pa sprašujem, če imamo kakšne govornike, ki želijo govoriti o tretji skupini. Izvolite besedo. Mikrofon, prosim. Also? Um, yes, it, I am a member of the European Economic and Social Committee. Sem eh, članica eh, ekonomsko-socialnega odbora in želim izpostaviti neko točko, o kateri smo govorili včeraj in se mi zdi, da ni dovolj jasno izraženo v priporočilih. Namreč. Obstaja velika potreba po strukturah, ki bi civilno družbo neposredno povezala z eh, Evropskim parlamentom. Potrebne so stalne strukture v ta namen. Potrebno je predstaviti različne oblike revščine. Pa še več, to bi moralo biti nekaj rednega, ne samo zato, ker smo v krizi, ampak zato, ker nam nova pogodba daje to pravico. Morali bi imeti redne posvete s parlamentom, um, in na to bi v obliki Agore govorili o vseh teh uh, posvetovanjih. Ni dovolj, da govorimo o nacionalnih uh, posvetih. Pogosto se dogaja, da se civilno družbo na nacionalni ravni ignorira. Če pa bomo neposredno povezani z parlamentom, se to ne bo zgodilo. Poleg tega pa imamo tudi ekonomsko-socialni odbor, ki ga predstavljam, In tudi v tem odboru smo mnenja, da potrebujemo močnejše povezave z Evropskim parlamentom. V dokumentu je neka posebna beseda, ki bi se jo moralo um, izbrisati in sicer je zapisana, je zapisana besedna zveza Black Africa, Črna Afrika, mislim, da bi se to besedo Black Črna moralo izbrisati. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Želel bi izpostaviti vprašanje šolanja. Ugotovil sem, da smo edina delavnica, ki daje takšno težo šolanju. Šolanje je neka trajna dobrina. In dobro bi bilo, če bi se pridružili ekonomsko-socialnemu odboru pri njegovi bitki, da se razširi pristojnosti na evropsko raven, zato da bi izboljšali šolanje. Šole in pa izobraževanje nista v pogodbi. To bi naj bila nacionalna pristojnost. Ampak Evropska strategija za 2020 nam daje možnost, da razširimo naše pristojnosti pri tem zelo pomembnem vidiku našega življenja. Kakor ste povedali, gospa, obstajajo tukaj velike razlike med državami članicami in dobro bi bilo, če bi izmenjavali dobre prakse na tem področju. Torej, prosim vas, da se nam pridružite pri naših prizadevanjih da bi šolanje postalo prioriteta na seznamu komisije in sveta in pa v strategiji 2020. To bi se mi resnično zdelo zelo dobro. Hvala. V drugi vrsti, gospod, izvolite besedo. Če. Eh, eh, Hvala lepa. Eh, čestitam poročevalcem za odlično delo, ki so ga opravili. Zdi se mi pa, da moram izpostaviti neko zadevo, ki sem jo izpostavila že včeraj, ampak eh, mislim, da ni bila zajeta v priporočila. Predstavljam Evropski ženski lobby in pa druga žens, eh, združenja žensk. Če si ogledamo četrto alinejo, ki govori o vidiku spola in o ukrepih in načrtih, ki bi jih naj eh, izvajali za to, da bi zmanjšali razliko med plačami moških in žensk, se mi zdi, da lahko te razlike zmanjšamo za ženske samo, če bodo lahko upravljali tudi kakovostno, kakovostna dela. Zato predlagam, da bi pozvali komisijo, da naj pritisne na države članice, da naj sprejmejo politika in pa očinkovite ukrepe, um, holistične ukrepe, tako da bodo ženske kot večinska skupina v Evropski uniji lahko izkoristile delovne priložnosti in da se jim pri tem ponudi ustrezne podporne strukture. Tudi ko so ženske polno zaposlene, so v slabšem položaju, morajo se odločiti za polovični delovni čas in za, negotov, za negotova dela. Zaradi takšnih ureditev, da se šole končajo ob enih popovdne, ker ni skrbe za otrok, to ženskam preprosto ne omogoča, da se odločijo za kakovostna dela. Pomankanje podpornih struktur in pa ustreznih kakovostnih delovnih mest, spravlja ženske v še hujši eh, položaj in jih izpostavlja grožnji revščine. Mislim, da bi morali eh, jasno izraziti to skrb, ko gre za večinsko skupino v evropski družbi. Eh, Hvala lepa. 146. Hvala lepa. No, mislim da je bilo kar nekaj stvari v poročilu izpoščenih. Nekatere točke so bile včeraj zelo močno predstavljene. No, eh, eno izmed eh, teh točk je omenila poročevalka, eh, ustno, ampak ne pisno. Namreč bili smo močnega mnenja, da je evropski socialni model ogrožen Poročevalka je sicer to povedala, ni pa to zapisano v besedilo. In pa s tem smo povezali tudi mnenja o tem, da je na evropski ravni preveč osredotočanja na gospodarske razsežnosti, ne pa na socialne razsežnosti. To dvoje je potrebno um, uravnovesiti, kajti gre samo za dve plati medalje. Potrebujemo gospodarski razvoj, prav tako pa potrebujemo socialni razvoj in ta, um, ta dva vidika potrebujeta drug drugega. Pa še nekaj ni omenjeno v poročilu. Izražena je bila jasna jeza zaradi zavrnitve institucij na evropski ravni. ki ne želijo priznati, da je deloma krivda za trenutno gospodarsko krizo pri njih. Šlo je za napake na evropski ravni. Krize niso povzročili neumni ljudje v perifernih območjih. Veliko ljudi je govorilo o tem, da se Evropska centralna banka in pa Evropska komisija osredotočata predvsem na zaščito bank in pa menedžerje teh bank, ki so nas ogrozili vse skupaj, namesto da bi se osredotočili na zaščito državljanov. To so povedali številni ljudje v tej delavnici in želim si, da bi to bilo zapisano tudi v poročilo. Pa še nekaj. Kar se tiče minimalnih plač. To je omenila tudi delovna skupina ena. V naši skupini je bil podan konkreten predlog, ki tukaj ni vključen. In sicer smo želeli, da bi ocenili možnost uvedbe sistema minimalnih plač mm, po vsej Evropski uniji, tako da bi dosegli uh, ta cilj in da bi dosegli, da bi več kot 50 let po nastanku Unije, oziroma ugotavljam lahko, da je 50 let po nastanku Unije še vedno eh, to zelo problematično področje. Pa še nekaj, zadnja točka, morda bi bilo smiselno sestaviti listino, ki bi govorila o dialogu med eh, organizacijami civilne družbe in pa institucijami eh, Evropske unije ta institucija bi lahko bila ali Evropski parlament ali eh, ekonomsko-socialni odbor, kdorkoli je pač bolj primeren. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa 334. Uh, I, uh... Hvala lepa. Um, zahvaljujem se poročevalcem, da so vključili moj predlog v priporočila. Kratek bom, kaj ti že prejšnji govornik je govoril o tem, kar sem hotel tudi sam povedati. Želel pa bi podati. Eh, želel pa bi dodati priporočilo. Namreč, sam prihajam iz Bolgarije, to je država pod. Uh, tako imenovanim mehanizmom CVM, eh, mehanizmom poročil in pa nadzora. Ne glede na to, kakšne ukrepe bomo sprejeli ali na nacionalni ali evropski ravni, ne bodo učinkoviti, če ti ukrepi ne bodo pregledni. Korupcija nam krade našo prihodnost. Korupcija je še vedno problem v naši državi in želim, da bi se eksplicitno omenilo to, da ne glede na to, kakšni ukrepi se sprejemajo na nacionalni in pa evropski ravni, je potrebno najprej zagotoviti um, načela preglednosti in pa odgovornosti. Hvala lepa tudi za ta prispevek.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 Glede na to, da gospodarska kriza vpliva prav na vsakogar, vključno z družinami, menim, da bi moral biti Evropski parlament tukaj v vodilnem položaju. Evropski parlament bo moral dati pobude skupaj z Evropskim ekonomsko-socialnim svetom. Vsaka država članica bi tako morala pošiljati svoje predstavnike v ekonomsko-socialni odbor, predstavnike iz eh, pomembnih združenj, ki zastopajo družine in podobno. Tako bi lahko tudi v ekonomsko-socialnem svetu jasno slišali mnenja družin. Potem naj podam še nekaj mnen o treh delovnih skupinah. Ko govorimo o velikih družinah, družinah, kjer je veliko otrok, Te družine so veliko bolj prizadete zaradi krize. Prizadeva jih tudi neposredno in posredno obdavčenje. Obstaja sicer nekaj eh, pravnih aktov v Evropski uniji, ki priznavajo težavno situacijo velikih družin, družin z številnimi otroki. Vendar pa to ni dovolj. Veliko je zdaj um, različnih varčevalnih programov. Ti varčevalni programi med drugim tudi zmanjšujejo pomoč takim družinam. Isto velja tudi za skupine priseljencev. Tudi na te vplivajo varčevalni ukrepi v posameznih državah. Ne glede na to, ali gre za zakonite ali nezakonite priseljence. Mislim, da bi morali podati tudi neko izjavo, glede zmanjševanja pomoči oziroma podpore velikim družinam. Kaj ti ravno velike družine trpijo zaradi tega v času gospodarsko-finančne um, krize? Gos predstavnik uh, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in potem 332. Gospod Vincijas. Milicijas, Konselj ekonomik e social, grup 3. Saudando a água. Hvala lepa. Jaz pozdravljam to agoro državljanov. Pozdravljam tudi dejstvo, da tukaj sodelujejo predstavniki Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in pa predstavniki civilne družbe. Mislim, da moramo ohraniti in pa še izboljšati evropski socialni model. O tem smo govorili v tretji delovni skupini. To je eden od načinov, kako se lahko soočimo s krizo. Tako bomo lahko obdržali tudi naše osnovne ideje. Ena od osnovnih zamisli in vrednot je dostojanstvo vseh ljudi. Revščina je problem vseh nas, ne samo tistih, ki jih revščina neposredno prizadeva. Zato ne smemo nikogar izpustiti, ko govorimo o krizi in o njenih posledicah. Gospodarsko-finančna kriza namreč eh, terja tudi velik socialni davek. Pred sabo imamo ljudi, ki so revni, ki jim primankuje celo hrane. To je nekaj, o čemer smo se pred kratkim pogovarjali v ekonomsko-socialnem odboru. Ljudje imajo probleme tudi, ker nimajo dostopa oziroma si ne morejo privoščiti električne energije, gretja. Vse to so učinki krize. Med drugim imajo, ima kriza tudi demografske učinke. Če pogledamo recimo Španijo, je to jasno videti. In vse to ne sme povzročati zmanjšanje solidarnosti. A ravno to grozi Evropi. Če pogledamo partnerstva, o tem smo govorili danes eh, zjutraj in včeraj, partnerstva morajo biti taka, da bodo vanje vključene vsi, javni sektor, eh, nevladne organizacije, vsi moramo biti pripravljeni sodelovati, vključno s civilno družbo, vključno z vladimi, vsi moramo sodelovati za to, da se bomo lahko zoprstavili krizi. Eden od problemov, s katerimi se tudi ukvarjamo, je zadolženost družin. Če pogledamo, kaj se dogaja v Toskani, v srednji Italiji, tam imate po eni strani crkev, banke, eh, humanitarne organizacije, ki delajo skupaj za to, da bi pomagale družinam, ki so preveč zadolžene. Vse organizacije je zato treba spodbuditi, da bodo delale na enak način v duhu sodelovanja. Še eno stvar ne omenim. Zagotoviti moramo tudi minimalni zajamčeni dohodek za vse. Pred desetimi leti sem bil sam poročevalec o pravicah azilantov v ekonomsko-socialnem odboru. O tem bi se morali eh, osredotočiti tudi v drugi delovni skupini. Hvala lepa, predam besedo. Hvala, zelo vesela sem, da sem lahko prebrala te, ta priporočila o tem, da je treba v posvetovanje vključiti tudi ljudi, ki jih revščina neposredno zadeva. Tukaj ne gre samo za vprašanje človekovih pravic. Gre za to, da rešitve zagotovo ne bodo dobre, če vanje ne bomo vključili ljudi, ki na nje revščina dejansko vpliva. Četrto priporočilo je pravzaprav neustrezen koncept. Parlament ne organizira letnih eh, srečanj z ljudmi, ki trpijo zaradi revščine, temveč jih organizira predsedstvo skupaj z komisijo in drugimi nevladnimi organizacijami, med drugim našo. Vsako leto jih torej organizirajo nacionalni koordinatorski odbori po posameznih državah članicah. Gre torej za zelo podroben proces. Zato bi to priporočilo drugače zapisala. Zapisala bi, da je treba zagotoviti povezavo med nacionalnimi in pa evropskimi koordinatorji, torej med ljudmi oziroma z ljudmi, ki eh, jih eh, prizadeva revščina in da je treba ti dve strani povezati. Hvala lepa za ta popravek. Številka 239. Lepo vas prosim, da nas ne kličete po številkah, temveč po imenih vendar žal ne poznamo vseh imen. Z veseljem bi vas rada poklicala po imenu, vendar žal ga ne poznam. Prosim, če se lahko predstavite. Gospa, lepo prosim, če se lahko predstavite, ko boste spregovorili. Madaleva, govorili ste o 229, o številki 229. Hvala lepa. Moje ime je Mikajla Janido. Ta dva dneva sta za nas izjemno, izjemno pomembna. Predvsem zato, ker smo zdaj pred institucionalnim ukrepanjem in to je izjemno koristo. Včeraj smo v tretji delovni skupini Med drugim govorili tudi o dejstvu, da se dan danes Evropa, glede na to, kar mislijo pač njihov, njeni državljani, kar je pomembno, torej dan danes se Evropa nahaja v situaciji, kjer je Evropski parlament tisti, ki zastopa državljane bolj kot kdorkoli drug. V tem trenutku pa obstaja tveganje, da bo evropski socialni model izginil če nič ne bomo storili. Če se položaj ne bo spremenil, potem državljani nič ne bodo imeli, kar bi jih povezovalo. Ločili se bodo med sabo. Tudi v Grčiji imamo žensko gibanje. In v državi, kot je Grčija, v državi, ki je v izjemno težavnem položaju zaradi krize, tej državi je tako, da nas svetovni oziroma mednarodni denarni sklad in pa Evropska unija vse čas nadzorujeta. Za moško in žensko prebivalstvo Grčije ima to seveda določene posledice. To našim državljanom povzroča vsako vrstne vsakdanje težave, težave pri vsakdanjem življenju. Dve stvari je treba posebej osvetliti. Prva, to, da moramo deliti odgovornost in da moramo biti solidarni. Dejstvo je, da najbolj trpijo najbolj ranljive skupine. To je posledica pomankanja solidarnosti. In mi nimamo pravice, da bi državljane prepustili same sebi, brez kakršnekoli zaščite. Tisti, ki so najbolj prizadeti zaradi krize, so ljudje, ki sploh niso v nikakršnem smislu krivi za krizo. Zato še enkrat povdarjam, da potrebujemo solidarnost in medsebojno spoštovanje. Sicer Evropa ne bo preživela in to je danes najpomembnejše. Potem ne omenim še kakovost različnih ukrepov. Ukrepi morajo biti kakovostni in upam, da bo to dvodnevno zasedanje k temu prispevalo. Rada bi povedala tudi, da se strinjam vsemi tistimi, ki so povedali, da je Evropa obstajala že v taki obliki, kot je zdaj, več kot 50 let. In v taki obliki obstaja zato, ker temelji na svojih državljanih, na njihovih potrebah. Kriza seveda vpliva na vse. Zato moramo jasno podati sporočilo o tem. Hvala lepa. Zdaj pa bom spet nadaljevala s številkami sedežev, ker žal ne poznam imen vseh odeležencev. Besedo dajem državljanom, potem Po odmoru pa boste lahko spregovorili tisti, ki sem jih povedala. 198, 332, tišče še ena beseda. No, danes um, smo imeli, oziroma včeraj smo imeli tudi konferenco, na kateri so sodelovali uh, ljudje iz 15 držav, 20 predstavnikov 15 držav. Besedo predajam gospodu Vignonu. Hvala lepa, moje ime je Žera Vignon veliko čas mi je bilo, da sem lahko predsedoval konferenci za, v teh dveh dnevih. O veliko stvarih smo se pogovarjali in na koncu smo morali najti neko soglasje za predloge. Odgovorili smo na dve vprašanji. Prvo vprašanje je bilo naslednje. Kakšne ukrepe bi lahko izvedli za to, da bi bolj omogočili dostop starejšim in pa revnejšim do kulture. Do kulture in pa do novih tehnologij. Drugo vprašanje, s katerim smo se ukvarjali, pa je bilo naslednje. Kaj lahko Evropska unija predvsem stori v okviru teh ukrepov? Torej, kaj lahko Evropska unija predvsem stori s temi ukrepi in akcijami? Govorili smo torej o različnih ukrepih Marija Kadrel jih bo predstavila, zlasti tiste na področju kulture. Albert Sinaberfeld pa bo govoril o novih tehnologijah. No jaz kot predsedojoči te konference pa bi vam rad povedal, kako dinamična je bila ta konferenca, zato se zahvaljujem Evropskemu parlamentu, da jo je organiziral. No, na začetku smo se obadali s tem, da smo izrazili protest in pa nezadovoljstvo, močno nezadovoljstvo. Kako lahko sploh govorimo o dostopu do kulture, ko pa v nekaterih državah ljudje morajo preživeti z izjemno nizkimi pokojninami? kako lahko od nas zahtevajo ali pričakujejo, da se bomo odeleževali kulture, ko pa v mnogih državah eh, obstaja sovražnost do starejših ljudi, ker so starejši ljudje pač dragi za vzdrževanje. Mislim, da ti protesti, ta nasprotovanja, vse to smo vključili v naše predloge, ki vam jih bomo predstavili. Dejstvo je, da smo zdaj namreč v začaranem krogu. To je izraz, ki ga je uporabil eden od odeležencev. Po eni strani imamo neenakost, eh, revščino, revščina vodi potem v to, da se ljudje izolirajo, To vodi v odsotnost solidarnosti. In če ni več solidarnosti, ni več politične moči, da bi se temu zoprstavili. To je ta začarani krok. Veliko je treba storiti na prav vsaki strani. Ljudje, ki so socialno vključeni, morajo narediti nekaj, da bodo zopet v družbo vključili tiste, ki so zaenkrat iz nje izključeni. Zdaj pa dajem besedo Mariji Kebral, ki bo predstavila naše ukrepe namenjene dostopnosti kulture. Bon, un, pouvons... Hvala lepa. Kulture ne moremo obravnavati v izolaciji od splošne dobrobiti in pa življenskega standarda. Pokojnine je treba zato indeksirati glede na življenske stroške, pokojnine tudi ne smejo biti obdavčene. Zato, da bi izboljšali razumevanje na strani političnih vodi, predlagamo, da naj bi tisti, ki skrbijo za politike na področju revščine in pa starejših državljanov, torej tisti bi morali nekaj delovnega časa preživeti v okviru civilnih organizacij. Tako bodo lahko videli, kakšen je vpliv njihovih politik na terenu med ljudmi. Ugotavljamo tudi, In to je treba priznati, da so starejši vir spomina, vir znanja in vir izkušenj, ki so neprecenljive vrednosti. Evropska unija bi se morala osredotočiti tudi na kreativnost, preprečili ti bi morala, da bi določene strukture preprečile medgeneracijski dialog medgeneracijske stanovanske skupnosti, dnevni centri in pa učni centri, vse to se mora ohraniti. Evropska unija in njene države članice bi morale zagotoviti ne samo polno zaposlenost, ampak tudi polno dejavnost. Predlagamo in priporočamo tako pokojninsko reformo, ki bo izboljšala nivo pokojnin in omogočala tudi predvsem prostovoljno delo na različnih področjih. Pričakujemo tudi izboljšanje življenskega standarda evropskih upokojencev. Evropska unija, njene države članice bi morale sprejeti programe, ki bodo sicer znižali stroške, vendar bodo ti programi tudi prilagojeni potrebam in pa zahtevam uh, starejših ljudi. To bi morala storiti na področju stanovanske politike, šolanja in to zagotoviti tudi tistim, ki imajo manjše prihodke. Prav tako je treba zagotoviti zajamčen, učinkovit dostop do vsega pozitivnega, kar vključuje tudi kulturo to bi moralo biti zagotovljenim tudi tistim starejšim, ki imajo določene invalidnosti. In Evropska unija bi morala biti platforma, ki bi vsem državam članicam omogočala, da bi delile najboljše prakse in da bi jih pregledovali z namenom njihove uvedbe v drugih državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bomo predstavili naše uh, skupne predloge glede dostopa do novih tehnologij. First of all, I like Najprej najlepša hvala za to, da ste mi dali priložnost, da predstavim razpravo, ki smo jo imeli o digitalnih razlikah. Sprejeli smo naslednja priporočila. Vsi ljudje oziroma starejši ljudje imajo veliko krat težave pri uporabi novih tehnologij, glede na to, da je jezik, tehnološki jezik, težko razumljiv. Težko je razumeti tudi jezik na različnih seminarjih. Starejši veliko krat nimajo predznanja o tem, kako uporabljati nove tehnologije. Torej, znanja, ki bi bilo potrebno za učinkovito učenje. Kljub temu pa se morajo naučiti uporabiti nove tehnologije in nove naprave, zato da bodo vključeni v družbo, zato da se bodo lahko počutili samozavestnejše in da bo preprečena njihova izolacija. Zato bi moral Evropski parlament spodbuditi različna mesta, kraje, centre, situacije, kjer starejši brez predhodnega znanja in brez sredstev lahko prosto dostopajo do novih tehnologij in do izobraževanja o tem. Taki izobraževalni seminariji bi morali biti izvajani strani kompetentnih, eh, izobraženih eh, učiteljev ki bi znali te nove zadeve predočiti starejšim. Starejše je treba poučiti o uporabi novih tehnologij, različni priročniki morajo biti napisani v njim razumljivem jeziku, torej jeziku, ki ga bodo razumeli ne glede na to, da jim nove tehnologije niso zelo znane. Mlajši se veliko krat ne zavedajo, kakšne težave imajo starejši, ko gre za uporabo novih tehnologij. Če bi bili mlajši bolje informirani o tem, potem bi to bila priložnost, da bi lahko izkazali solidarnost s starejšimi. Evropski parlament ima tukaj pomembno vlogo. Vzpostaviti mora medgeneracijsko povezavo, kultivirati razumevanje in pa solidarnost med generacijami. Prav tako mora tukaj Evropski parlament znižati digitalno vrzel, ki jih ločuje. Zato je treba povečati ozaveščenost mlajših glede težav povezanih z digitalno izključitvijo starejših. Na ta način bi mlajši lahko razumeli težave, s katerimi se soočajo starejši in na ta način bi verjetno tudi bolj se odeleževali prostovoljnega dela. V našem svetu elektronske naprave hitro postanejo zastarele. To povzroča občutek negotovosti in pa nekoristnosti nove tehnologije oziroma stare tehnologije. Očitno je, da se nove naprave razvijajo tako da so predvsem namenjene mlajšim generacijami. A tudi mlajše generacije imajo zdaj težave z novimi tehnologijami, kaj šele starejše. Starejšim imajo težave pri spremljanju novega razvoja in pri uporabi novih naprav in nove opreme. Evropski parlament in Evropska unija bi morala zato spodbuditi razvoj preprostejših, bolj dostopnih novih tehnologij, potem razvoj orodij prilagojenim starejšim. Dejstvo je, da bolj, ko je nekdo reven, dražji je dostop take osebe do tehnologije, uporaba vnaprej plačanih kartic oziroma plačniške kartic za uporabo mobilnih telefonov je, da nima dražja kot sklenitev stalnega naročniškega razmeja. Isto velja za uporabo drugih tehnologij, recimo interneta. Dejstvo je, da nobena tehnologija ne more uspešno izboljšati kakovosti življenja starejših. Evropska unija je tista, ki mora skupaj z državami članicami promovirati nove tehnologije pri starejših ne samo kot orodja, temveč tudi kot sredstva, ki izboljšujejo kakovost njihovega družbenega življenja, ki jim dajo možnosti za mm, njihovo mentalno šolanje oziroma skrb za njihovo mentalno zdravje. Zato je treba med drugim tudi znižati cene digitalno zagotovljenih storitev, recimo bančnih storitev ali pa digitalno zagotovljenih zdravstvenih storitev. Hvala lepa. Gospod Vignon, bi radi kaj dodali? Ja, če lahko, zelo na kratko. To ni sklep, temveč tisto, kar je pravzaprav srž Agore. Srž Agore je kriza in revščina v veliki meri smo ravno o tem razpravljali. Razpravljali smo o vedno večjem tveganju in grožnji revščine. Govorili smo tudi o tem, pa da obstajajo možnosti za spremembo v Evropski uniji, ravno zaradi krize. V naših razpravah smo ugotavljali, da se zdaj ogledujemo po nečem, kar bi lahko vendarle združilo evropejce. In krize so tiste, ki lahko ponudijo možnost, da se združimo ne samo zaradi bogatstva, lastnine, temveč zato, ker smo tukaj v defenzivi. Združimo se lahko tudi zaradi tistega, česar nimamo in pri čemer si lahko pomagamo. In ravno starejši so tisti, ki niso bogati, imajo pa bogatstvo časa in pa spomina. In to je nekaj, česar mladi nimajo, ker so preveč zaposleni. Kako lahko torej zagotovimo, da bo lahko vsak pomagal drugemu s tistim svojim bogatstvom, ki ga ima? Ah, Hvala lepa. Eden od udeležencev bi rad nekaj dodal. Hvala, buenos días. Gracias, señora presidenta. Hvala lepa, gospod predsednica. Prihajam iz Španije. Ne predstavljam nobene organizacije, nobene unije, nobene institucije. Tukaj sem osebno. V zadnjih treh dneh smo videli, da se vse države članice soočajo s podobnimi težavami, kako se prilagoditi novim razmeram, nove naprave in tako naprej. Ta konferenca o soglasju nam je pomagala, da smo našli rešitve za ta vprašanja. Nismo dosegli tistih sklepov, ki se mi zdijo pomembni. Zdi se mi pa pomembno, da ko kupujemo novo tehnologijo v svojih državah, naj si bodo to računalniki ali telefoni, potem bi morali biti priročniki v vseh jezikih. Sedaj so običajno v angleščini ali celo v francoščini. Vem pa, da obstaja zakonodaja, ki določa, da mora biti tehnološka oprema v vsaki državi članici opremljena z navodili za uporabo v lokalnem jeziku. Če je na primer v Belgiji, potem mora biti v nizozemščini ali francoščini. Zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi Evropski parlament povdaril, da je ta zakon dejansko tudi treba izvajati. Please, da moramo to globalno izraziti. Hvala lepa za te dodatne informacije. Predlagam, da zaključimo s to razpravo. Po odmoru pa bomo nadaljevali. Jaz že imam pred sabo seznam govornikov. Tisti, ki ste zaprosili za besedo, so že na tem seznamu, tako da boste lahko podali svoje prispevke. Po odmoru pa vas prosim tudi, da oddate vse ustrezne formularje glede povračila stroškov, tako da bodo naši um, asistenti lahko pravili vso ustrezno birokracijo. Če ne boste oddali teh izpolnjenih obrazcev, uh, stroški žal ne bodo mogli biti povrnjeni. Tisti, ki ste delali na konferenci o konsenzu, ste že dobili formularje, tisti, ki ste na konferenci Agora, lahko dobite te obrazce na vstopu v to dvorano. Vrnemo se čez 15 minut, 15 minutni odmor.